Potem slišali smo, da naj bi bili podjetniki iz tretjih držav v boljšem položaju. Če zavrnemo predlog komisije, potem se bojim, da bomo dobili predpisa, ki ne bodo izvedljiva. Hvala. Hvala lepa, glasovanje sledi jutri. verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Zoma z naslovom Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom. Tudi tokrat dobi besedo najprej poročevalka, gospa Zoma. Malce še počakam, da ustvarimo dovolj miru v dvorani. Gospa Zoma, za štiri minute je beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Te štiri minute, ki jih imam, bi rada podaljšala na šest minut, kajti ta dosije je tako obsežen, da sicer ne morem nič kaj pametnega povedati. Potrošniki imamo pravico izvedeti, kakšna je sestava živil in zdi se mi, da je le informacija o strezni hranilni vrednosti omogočila pravilno odločitev. Imamo celo vrsto uredb in um, direktiv o označevanju živil, vendar pa do sedaj še nimamo ustreznih obveznih označb. Dejstvo je, da imamo različne zakone, bodi si nacionalne ali v zakonodajo in zaradi tega je tudi preglednost otežena. Vlada pravna negotovost, um, izkrivljena konkurenca, vse to najdemo na našem skupnem trgu. Ta predlog naj bi vse to odpravil z enotnim evropskim označevanjem. Cilj je boljša ozaveščenost in obveščenost potrošnikov, harmonizacija in odprava birokracije. Predlog komisije pa ne ustreza tem ciljem. Temelji namreč na nekaterih domnevah o tem, kakšne so želje in potrebe potrošnikov. Slišimo tudi nekatere nerealistične eh, predloge, kot je recimo velikost črk 3 mm, kar ne zagotavlja slezne berljivosti informacij. Poleg tega moramo vedeti, da majhna in srednja velika podjetja predstavljajo 80 odstotkov vseh podjetij na tem področju. Tudi na področju majhnih podjetij je to težavno. Potem vedeti moramo, da imamo 27 različnih sistemov označevanja in tako dalje. Podatki morajo biti berljivi. Velikost črk je tukaj samo eden od mnogih dejavnikov. Potrebujemo tudi uh, pravila glede kontrasta, glede fonta in tako dalje. Skratka, berljivost je tista, ki je pomembna. Podatki morajo biti tudi primerljivi. Zato moramo vedno govoriti o navedbah, ki se nanašajo na 100 gramov ali 100 mililitrov. Tako lahko ugotovimo pri nakupu, kateri jogurt je najbolj primeren oziroma je namen kaloričen. Kilo džule moramo odpraviti, tega nihče ne razume. Osredotočiti se moramo na kilo kalorije, to potrošnik razume. Potem velikosti obrokov morajo ustrezati realnosti, to mora biti za potrošnika razumljivo, po možnosti tudi enotno na ravni EU. Navedbe ne smejo biti zavajajoče glede vsebine ali izvora ali pa glede same narave. Potem um, analogni siriji in meso, zlepljeno iz majhnih koščkov, to mora biti jasno označeno, potrošnik mora vedeti, kaj kupuje. Potrošnik bi v končni fazi sploh ne mogel več brati, če bomo preobremenili produkte s preveč informacijami. Zato predlagam samo kilokalorije na 100 gramov oziroma 100 ml. To se da prebrati, to je tisto, kar zanima in to je realno. Prav tako črtanje mm, hranilnih profilov. Vemo, da nova uredba to že določa. Prav tako se zdi, da so tukaj pragovi glede vsebnosti soli povsem arbitrarno določeni. Cilj je, da zagotovimo resničnost podatkov in zato ni dovolj, da nekaj opredelimo kot dobro in slabo. Potrebna je oziroma pomembna je skupna prehrana in življenski slog. Zakaj velike družbe lobirajo tako, kot v tem trenutku dejansko lobirajo v zvezi z profili hranilnih vrednosti? Model semaforja, ki je tukaj predlagan, ima enake slabosti, kot je um, profil. Tukaj se nekako deli živila na dobra in slaba. Te barve se uporabljajo arbitrarno, kategorije so prevelike, prav tako se daje prednost imitacijam živil in tudi živila, ki vsebujejo sladila na mesto sladkorja. To so vse stvari, ki ne morejo biti v interesu potrošnika. Tudi kar zadeva model GTA, tudi to se mi zdi, da je nerazumljivo. Tukaj je preveč številk. To zavaja, ker govori samo o dnevnih potrebah 40-letne ženske, ne pa recimo nič konkretnega o potrošnji sladkorja. Tukaj se mi zdi, da gre ponovno za prednost, ki se jo skuša ustvariti za velike koncerne. Prav tako moramo mm, zaščititi vse nosilce živilske dejavnosti, zaščititi regionalne specialnosti v te naše Evropske unije, ki imamo vsi tako radi. Zato moramo tukaj vedeti tudi, kaj se dogaja z ne predpakiranimi živili. In tukaj je govora tudi o razširjenem označevanju alergenov na ne predpakiranih živilih. Potem zanima nas tudi, ali potrošnika res zanima, odkot izvirajo vsa posamezna živila, ali pa ne gre tukaj dejansko za skriti protekcionizem. Zanima me, ali je to izvedljivo in zato zahtevamo ceno vpliva. Ob koncu je treba ugotoviti, da označevanje živil Nikakor ne more biti učbenik za zdravo prehrano. Potrebujemo izobraževalne kampanje za uravnoteženo prehranevanje in zdrav življenski slog v državah članicah. Če zaključim, ni naloga zakonodajalca, da m, mm, podučuje potrošnika. Potrošnik mora nositi sam odgovornost, mi mu samo pomagamo pri odločanju. Želim se zahvaliti poročevalcem v senci, čeprav niso bili vedno pripravljeni na kompromise. Hvala lepa, besedo ima komisija. Gospod komisar Dali, izvolite. Much, Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane članice in člani. Kot sem že veliko krat povedal, je naš namen zagotoviti, da potrošniki vedo, kar kupujejo in kar jedo. Tako se bodo laže odločali o prehrani zase in za svoje družine v skladu s svojimi potrebami, željami in cilji. Državljani, potrošniki imajo pravico do pravih informacij. In zato bi želel, Eh, pozvati spoštovane člane, da imajo to več čas pred očmi. Preden se dotaknem same osebine predloga, se najprej želim zahvaliti poročevalki gospe Zomr za pripravo poročila, zahvaljujem pa se tudi poročevalcem v senci. Strinjam se sicer z večino njenih eh, izjav, ampak ne strinjam se z vsemi. Moram pa omeniti tudi prispevek drugih odborov eh, IMKO in AGRI. Naj na hitro podarim najpomembnejše vprašanja, ki jih predlogi spreme poključujo. Vprašanje obveznega označevanja je zelo pomembno in je eh, takšno, ki zahteva posebno ocedo res potrebno bo zagotoviti obvezno navajanje določenih elementov. Komisija bi lahko sprejela v eh, določenem delu zahtevo po eh, obveznem označevanju. Označevanje izvora, eh, kjer bi se osredotočali na splošni izvor, ne pa samo na en element, bi bil primatični pristop. Seveda bo pa eh, vse odvisno od začetka veljavnosti delegiranih eh, ukrepov in pa ocene učinka. Eh, sedaj pa nekaj o glavnih vprašanjih, tudi pri tožbah potrošnikov. To je jasen dokaz, da je za nas potrošnik najpomembnejši in upam, da bodo lahko člani Eh, podprli predlog o minimalni velikosti črke. Zato eh, za, eh, obžalujem dejstvo, da so uloženi tudi amandmani, ki zavračajo merljive kriterije. Strinjam se s tistimi pomisleki, ki se nanašajo na ponarejene prehrambne izdelke. In zato sem zadovoljen s tistimi amantmaji, ki zahtevajo prepoved takšnih zavajajočih praks. Ampak uvajanje definicije in posebnih poimenovanj takih proizvodov pa bi povzročilo pravne probleme. Zato moramo najti takšna imena, ki bodo potrošniku zagotavljala jasno informacijo. Vesel sem tudi, da eh, veliko Eh, članov pod, eh, podpira tudi prostovoljne scheme in pa zavezojoče navedbe o prehrambni vrednosti. Kajti ljudi morajo vedeti tudi, kaj kupujejo takrat, ko je do v restauraciji. Zato ne podpiram tistih eh, predlogov sprememb, ki omejujajo področje uporabe uredbe. Informacije o alergenih bi morale biti obvezne v predpakiranih hrani. Same članice eh, bi se pa potem odločile o zavezojočih informacijah. Kar pa zadeva nano, eh, sestavine, se eh, strinjam načeloma z amandmajem, ki zahteva primerno definicijo. Kar pa zadeva prehramne profile, naj povem, da ne morem sprejeti amandmajev za črtanje četrtega člena, kajti ta predlog bi ogrozil obstoječo zakonodajo v zvezi z navedbami. Eh, vemo, da so nekatere navedbe zavezujoče, nekatere zato, ker niso resnične, druge pa zato, ker ne vsebujejo vseh informacij, ampak eh, podarjajo samo pozitivne lasnosti določene hrane. Navedbe eh, se dajajo na pobudo proizvajalca eh, z namenom, da proda več hrane. Tako je sedaj. In sedaj ne usiljujemo profilov nikomor. Prehrambne profile Eh, profile zahtevamo tam, kjer je potrebno, da eh, potrošnik dobi uravnotežene informacije. Uvajanje prehrambnih profilov ne omejuje števila proizvodov, ki jih lahko proizvajalec proizvede. Le ti bodo lahko proizvajali, kakorkoli bodo hoteli. Vendar pa je nepošteno do potrošnikov in državljanov, da omogočimo navedbe, ki so lahko zavajujoče in to se nanaša na vprašanje, kako zagotoviti poštene in popolne informacije o proizvodih, ki jih potrošniki kupujejo. E, uredba o navedbah je bila sprejeta po poglobljeni razpravi med institucijami. Glavna načela te uredbe ostanajo veljavna in relevantna. In s tem se že Eh, veselim uvajanja profilov, vendar sem odprt do tega vprašanja, vendar pa sem pripravljen tudi naklonjeno preučiti določene predloge sprememb, kajti eh, tu gre za eh, pomembna prehrambna vprašanja. Komisija bo zagotovila, da bomo imeli podlago za varstvo potrošnikov in da bomo tudi lahko spodbujali inovacije v prehrambnem sektorju predsednica, članica in člani, hvala lepa za vašo pozornost, sedaj se pa že veselim razprave. Prisrčna hvala. V imenu odbora za notranji trg in potrošniške zadeve bo govorila gospa Šaldemoze eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Naš odbor IMKO je sprejel stališče v zvezi z poročilom SOMR o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Vsekakor potrebujemo nov inštrument za ustrezno odločanje potrošnikov. Mi smo zato, da ko gre za označevanje živil, za enkrat eh, določbe in metode, ki jih uporabljamo, niso spremljive. Boljše oznake so potrebne in zagotoviti je treba tudi spoštovanje vseh določb, ki naj delajo v korist notranjega taka. Um, ko gre za načela, se vsi strinjamo, ko gre za podrobnosti, pa ne več. In eh, to smo videli tudi v okviru razprav različnih odborih. Zadeva je zelo zahtevna. Želeli bi zato pozvati poročevalko, da te informacije obravnava kot eh, orodje za pomoč eh, potrošnikom, ne pa orodje za trženje. Hvala, gospod Arabela, v imenu odbora Agri. Gospa predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi, malo sem jezen zato, eh, ker se bom osredotočil na mandma 101, ki govori o poreklu in o izvoru. Mi smo predlagali eh, glasovanje po delih, kaj, kaj ti Država izbora je eh, država, kjer je bil proizvod zadnjikrat predela, medtem ko je eh, država porekla tista, odkot izhajajo sorovine. Vendar pa je bil ta predlog zavrnem in sedaj mi ne morejo povedati, kateri člen preprečuje eh, takšen predlog. Kajti meni se zdi, da je ta odločitev arbitrarna in bo vplivala tudi na samo vsebino končnega teksta in gospa predsednica, želim, da mi eh, tudi omog omogočite da eh, se uprem temu postopku in da vaše službe omogočijo, da se k temu vprašanju vrnejo. Hvala, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Lize, ki bo govoril v imenu skupine EPP. Minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča, komisar, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem gospe Zomer za angažirano in trdo delo, ki ga je opravila. Izpostavljena je bila nevsebinski kritiki in to nekaj, česar si ni zaslužila. Ampak to kaže, da smo sicer različnih mnen, da pa uh, smo istega mnenja, ko gre za ustrezno oznako. Eh, sir je narejen iz mleka in če je v njem še nekaj drugih snovi, potem je to treba na oznaki zapisati. Hočemo eh, za vezojočo eh, za obvezujoče označevanje hranilne vrednosti živil in to na način, ki ga bo razumel potrošnik. Kratka šala. V Nemčiji in nekaterih drugih državah uh, Eh, poslušamo to šalo. Kako naj uh, nekateri razširijo velikost uh, eh, crkvenih zgradb, tako enostavno, da pač povečajo njihovo vrednost v ne kalorijah, temveč v džulih, kajti to naj bi bilo nekaj, kar ljudje ne razumejo. Strinjamo se tudi v zvezi s tem, ko gre za profile hranilnih vrednosti. Komisija sicer tukaj zahteva nekatere izuzetke. V razpravi smo veliko rekli o eh, Franciji in o uporabi oznaka za eh, sol v francoskih sirih, v kruhu in tako naprej. No, vsekako tukaj so stališča še vedno zelo raznolika, zato potrebujemo eh, spremembe, predloge sprememb, ki smo jih ponudili. Hvala. V imenu socialistov in demokratov bo sedaj govorila gospa Wilmot. Tri minute. Hvala lepa, predsednica, kolegice in kolegi. Ta predlog je bil zelo sporen in je tudi zelo zapleten. In kot poročevalka v senci za svojo skupino sem stalno spraševala, kakšne informacije potrebujejo potrošniki, ko kupujejo hrano in kako naj to eh, najbolje tudi eh, zagotovimo. Eh, sedaj se eh, srečujemo s problemom debelosti, to je rezultat preveč eh, sladkorja, soli in maščob in vse to pa prispeva k mnogim boleznim, celo depresija je med vsemi temi novimi boleznimi. Zato potrebujemo takšne informacije, ki omogočajo hit Eh, hitro prepoznavanje či, eh, tega, kar je v hrani, ampak tega ne moremo narediti kar na hitro. Morajo imeti potrošniki take informacije, da bodo potrošniki lahko primerjali in bodo tudi nadzorovali hrano, ki jo kupujejo. Eh, predlagala sem sistem kodiranja, da se to naredili. Ne, da se daje neka sodba o proizvodu, ampak da potrošnik ve, ali produkt, ki ga kupujejo, vsebuje veliko, srednje veliko ali malo soli. Eh, pravi maščob in pa sladkorja. To je pomembno za prehrambene proizvode, kot so eh, žitarice za zajtrk in podobno. Tist, pomembno je zlasti za to, kar veliko krat jemo. Njihova prehrambna eh, vrednost je običajno nizka, ampak eh, potrošniki so često napačno eh, informirani. Eh, To ne bo veljalo za uh, kruh, uh, maslo in uh, alkoholnici, za sir ne bo to veljalo. E, veliko uh, članov sem pozvala, naj o tem še enkrat razmislite. Tudi sedaj vam pravim, uh, Preberite še enkrat besedilo, da boste točno vedeli, kaj je predlagano. Ne poslušajte toliko eh, lobijev, ki skušajo zavajati. Potem tudi predlagam zavezojoče označevanje porekla eh, oziroma izvora. To je zelo pomembno, kajti to se, se mi zdi pošteno označevanje in je tudi izvedljivo. Vendar pa je jasno tudi, da takrat, ko gre za en proizvod, mora potrošnik vedeti, iz katere države prihaja kmetijski proizvod. To je uh, že v veljavi za uh, ribe, uh, govedino in uh, sveže uh, sadje in zelenjavo, vendar pa je za druge proizvode to bolj zapleteno. Trenutno se predlaga samo za predelano govedino, uh, predelane ribe in pa uh, perutnino. In, uh, to je pomembno za javno zdravje. Sedaj moramo pokazati, da smo resni. Kolegice in kolege, dejanja so glasnejša od besed in zato prosim, podprite moj predlog. Hvala, naslednji govornik za skupino Alde je gospod Gerbrandi. Dve minuti imate na voljo. Gospa predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Zahvaljujem se tudi komisarju za njegova pojasnila na začetku naše razprave. Hvala tudi gospe Zomer za delo, ki ga je opravila kot poročevalka. Po skoraj da enem letu dela tukaj v Evropskem parlamentu imam vtis, da ko govorimo o poenostavitvi zakonodaje, vendarle govorimo o tem, da lahko vplivamo na Eh, pomemben način na ravnanje in vedenje potrošnikov v Evropi. Vsekakor je spreminjanje zakonodaje bistveno enostavnejše, kakor uh, spreminjanje ravnanja milijonov potrošnikov. Če bomo seveda s spremembo in boljšim označevanjem živil uh, Eh, poskušali vplivati na njihovo ravnanje, bomo morda nekaj dosegli, ampak moramo biti tukaj bolj realni. Zavedati se moramo tudi tega, da imajo potrošniki pravico do informacij o živelih, ki jih eh, kupujejo in uh, uživajo. Na koncu koncev uh, želimo zagotoviti več informacij o živelih potrošnikom. Imamo tist, da moramo več napora vložiti v izobraževanje, za ozaveščanje potrošnikov, da bodo živeli bolj zdravo. Sicer pa mislim, da gre tukaj predvsem za načelne cilje direktive eh, ali uredbe, oprostite, ali želimo prisiliti ljudi k bolj zdravemu uživanju hrane, bolj zdrave hrane, ali pa jih hočemo eh, prepričati, da se morajo bolj ozaveščeno odločati o načinu življenja. Mislim, da je prva pot pravilna. Več informacij in podatkov potrebujejo potrošniki, da se bodo lažje odločali. Preveč informacij in podatkov pa seveda tudi ni dobro, tako kot ni ustrezno premalo. Mislim pa, da smo na pravi poti. Ob koncu naj povdarim, da moramo zaupati ljudem, tisti, ki so naši voljivci, morajo imeti možnost eh, dobiti ustrezne informacije. Hvala. V imenu zelenih Karl Šluter, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Potrošniki eh, lahko vplivajo na svoje ravnanje, če bodo imeli ustrezne informacije in podatke. In to je tisto, kar jim moramo zagotoviti moramo sicer odločati o tem, katere informacije so potrebne za potrošnike, vendar moramo se istočasno zavedati, da so za različne skupine potrošnikov različne skupine informacij in podatkov potrebne. Nosilci živilske dejavnosti morajo vedeti, da potrošniki želijo informacije o kalorijah, o hranilni vrednosti in tako naprej če ne bomo uporabljali barvnih kod, potem se bomo pač morali odločiti za nekaj drugega. Vsekakor pa tudi označ, je tudi označevanje izvora tisto, ki je pomembno. Če se nekdo zauzema za varstvo živali, hoče vedeti, koliko časa je bila eh, žival v transportu in tako naprej. Kakovost eh, živil je pomembna. Če bomo pa vendarle urejali samo živila, se mi zdi, da ne bomo naredili to, kar potrebujemo. Eh, tudi kar zadeva alkoholne in druge pijače, potrebujemo več natančnih podatkov o vsebnosti sladkorja. Pa ne samo alkoholne eh, pijače, tudi eh, različne limonade in podobno. Torej, vprašanje je, ali hočemo sedaj preprečiti nosilcem živilske dejavnosti neustrezno in zavajojoče označevanje ali pomagati potrošnikom. Sam bi rekel oboje. Kar zadeva trombin, tega mi zavračamo, kajti podobne proizvode je moč bolj zdrave najti na trgu in upam, da bo kolegica Zomr sprejela naše predloge sprememb. Konec koncev imamo nekatere proizvode tudi, ki eh, vsebujejo ogromno maščob in nekakovostnih živi, eh, živalskih eh, proizvodov, pa vendarle jih imenujemo meso. Hvala. V imenu ECR, gospod Stevenson, minuto in pol. Hvala, predsedujoča. En od najbolj spornih zadev je označevanje države izvora. Potrošniki mislim, da imajo pravico do informacij o izvoru živil zlasti mesa, eh, kjer hočejo vedeti, ali so pri proizvodnji mesa bili spoštovani vsi standardi eh, povezani z dobrobitmi živali. To se mi zdi pomembno, pa tudi označevanje vseh vsebin. Država izvora je pomembno označevanje, kajti v tretjih državah lahko hitro spreminjajo metode proizvodnje in eh, lahko se to eh, odrazi na negativni kakovosti. Izvedljivost ob obveznega označevanja države izvora se mi zdi, da mora biti vključena v oceno vplivo in vesel sem, ko pravi komisar Dali, da se s tem strinja. Kar zadeva sestavine in surovine v živilih, označevanje pa ne vključuje tudi označevanja izvora nekaterih eh, proizvodov, tudi končnih proizvodov. Ko gre za viski, eh, če niso viski označeni tako, kot je treba, potem lahko pridejo iz, ne vem, Indije, Japonske in tako naprej in uh, ljudje bodo menili, da gre za škotski viski. Moramo eh, uporabiti to označevanje, zato da ne bomo zavajali potrošnika in da bomo povečali konkurenčnost eh, naših proizvajalcev predlog spremembe 254 bi predlagal, da spremete. V imenu ECR gospa Leotard, minuto in pol. Hvala, gospa predsedajoča. Ponovno gre za vprašanje, ali bomo se odločili v Evropi ali za potrošnika ali pa živ, za živilsko industrijo. Jutri bomo Eh, odločali o tem, ali bomo uporabili nek barni sistem za označevanje živil ali eh, kaj drugega. Če hočemo varovati nosilce živilske eh, proizvodnje oziroma dejavnosti, potem bomo morda škodili potrošniku. Vsekakor moramo se odločiti, kaj hočemo več, manj sladkorja, več, manj maščob. Če hočemo manj sladkorja in maščob, potem moramo uporabiti eh, semafor. Ogromno naših eh, otrok je, eh, ima preveliko telesno težo, ogromno naših državljanov ima zaradi neustrezne prehrane bolezenske težave. Morda bi uporabili sisteme, s, ki so podobni semaforju, ki jih uporabljamo pri elektronskih in električnih aparatih, ne vem, zakaj jih ne bi uporabili pri živilih, kajti ta način je o, način označevanja, ki je razumljiv in ki ga je moč enostavno uporabiti in prikazati. Kolegi, Pozdravljene kolegice in kolegi, hvala lepa gospa Ljotarce, da ima besedo gospod Skota, minuta in pol. Gentile, Spoštovani predsedujoči, dragi kolegi, glasovali naj bi o predlogu poročila glede informacij za potrošnike. Ampak ali smo se res vprašali, kaj potrošniki sploh želijo? Bojim se, da gre tukaj za nekaj, kar je bilo odločeno samo v dvoranah. Če si pogledamo ankete komisije, bojim se, da morda to ne odraža odnosa potrošnikov glede informacij na živilih. Izvor pa ne samo izvor, sestava in druge značilnosti postajajo temeljni elementi pri izbiri potrošnikov. Ali se zavedamo, da naše današnje izbire oziroma odločitve vplivajo na jutrišnjo realnost ali naj ne bi potrošniki določali, kakšen bo trg? zakaj ne bi opravili nove raziskave, zakaj ne bi vzpostavljali dialoga s potrošniki, da izvemo, kaj resnično hočejo. Mi moramo potrošnike najbolje zastopati, zato smo tu. Zaznal sem, da si želijo biti potrošniki bolj vključeni. Če bomo na etikete vključili nepotrebne informacije, potem bo to pretirana regulacija. Po drugi strani pa imamo tukaj recimo možnosti, kot so semafor, ki ne omogoča odzivanja na željo potrošnikov. Ne smemo biti pokroviteljski, pač pa moramo sodelovati z potrošniki. Hvala, gospod Skota. Sedaj pa gospod Čegedi. Minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice, kolegi. Naša politična skupina meni, da je zelo pomembno, da zagotovimo več informacij o živelih potrošnikom. Zauzemamo se za uh, obvezno označevanje izvora živil. V prihodnosti je treba poleg eh, proizvajalca uh, omeniti tudi podatke in informacije o distributerju. Zdi se nam, pomembno, da ustvarimo enotni sistem barvnih kod. Na ta način bodo potrošniki lažje razlikovali med zdravimi e, živili in tistimi, ki niso zdrava. Ampak e, treba je vedeti, da multinacionalna podjetja danes e, pravzaprav prodajajo v veliki meri živila po Evropi ki uporabljajo svoje blagovne oziroma trgovske oznake različni eh, Lidli, Metroji in tako naprej so odgovorni za to, da na mačarskem prodajajo pod imenom živila zelo nekakovostne snovi. Kitajske proizvode, naprimer slive in tako naprej, eh, proizvode nizke kakovosti iz Brazilije prodajajo in mislim, da moramo podpirati majhna in srednje velika podjetja, ki eh, proizvajajo biološko prehrano. Hvala, gospod Šekedi. Sedaj pa gospa Ajuso. Minuto in pol. Señor presidente, señor comisario, kolegas. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. To besedilo, ta predlog je zelo pomemben za potrošnike in za živilsko industrijo. Težko je seveda um, stvari rešiti na enostav način, ne smemo pa preveč zaplesti z temi določbami življenja, ne enim, ne drugim. Več informacij, zlasti ko gre za hranilne vrednosti, se mi zdi, da resnično moramo zagotoviti potrošnikom. Komisar nam je sicer nekaj o tem spregovoril v vodu, vendar enostavno ni upošteval naših eh, zamisli in predlogov. Skrbi me tudi še ena zadeva. Namreč skladnost eh, med eh, nacionalnimi določbami in standardi in evropskimi. Če hočemo doseči harmonizacijo, se moramo izogniti napaki, ki eh, bi jo lahko naredili, ko gre za pospeševanje trgovanja na skupnem trgu. ko gre za imitacije, temu se moramo absolutno izogniti, če pa že obstajajo na trgu, moramo potrošniku zagotoviti, da bo natančno in ustrezno informiral na, o tem. Res pa je, da lahko sistem označevanja postane izjemno zapleten na ta način, ker zadeva različne jezike pri označevanju. Mislim, da komisija sicer izhaja iz sedaj veljavnih določb, ki niso bile problematične. E, to, kar pa poskušamo sedaj v zvezi s prostovoljnim sistemom uvesti, zna postati bolj zapleteno. Hvala. Sedaj pa gospa Childers, minuto. Gospod predsedujoči, 60 odstotkov Ircev je ali uh, Eh, debelih ali ima prekomerno telesno težo. To velja za celo Evropo. Vendar eh, gre za ne samo pretirano eh, telesno težo, temveč za druge probleme kot diabetes in tako naprej. Za enkrat je sistem označevanja živil zapleten in ga ljudje ne razumejo sistem uporabe barv semaforja je pregleden in pomaga potrošnikom in mnogi proizvajalci, ki želijo koristiti oziroma ki želijo pomagati potrošnikom pri ozaveščenem odločanju, so že uporabili ta sistem. Enako bi morali označevati tudi vsebnost eh, sladkorja, eh, kalorično vrednost in vsebnost maščob. Gospod predsedojoči, Veliko je bilo pritiska živilskih eh, proizvajalcev na vse nas, eh, ko smo pripravljali to zakonodajo. Mislim, da se mu moramo opreti in da moramo jutri pri glasovanju podpreti sistem semaforja. Hvala. Sedaj pa gospa Lepaž minuto. Govorila bom o vprašanju barvnih kod pravijo nam, eh, to je zapleteno, ampak ni res, to stvari poenostavlja. Potem eh, nam pravijo, gre za prepoved, ne, gre za informacijo. Po drugi strani eh, pravijo, da obravnavamo na ta način potrošnike kot otroke. Ampak, gospod predsednik, eh, potrošniške organizacije zahtevajo te barvne kode, zato moramo nehati s to hipokritičnostjo. Moramo znati izbirati med eh, obrambo potrošnikov in zdravja in pa med obrambo lobijov eh, in njihovih zahtev, ampak eh, slednji imajo kratkoročne zahteve in ta izbira mora biti jasna vsem nam. In povsem je jasno, da zahtevamo take informacije, ki jih zahtevajo tudi zdravstvene organizacije, kajti to je način boja proti debelosti in določenim boleznim. Zato ne slabimo teh določb. Zavedajmo se, zakaj smo tukaj, zakaj smo bili izvoljeni, to pa je za obrambo naših sodržavljanov. Hvala, sedaj pa gospa Hasi, eno minuto imate na voljo. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod predsedujoči, gospod komisar. Če ste to, kar jeste, potem ste danes vse bolj industrijski produkt, ne pa več človek. Prekomerna telesna teža narašča, tudi srčno-žilne bolezni in sladkorne bolezni so v velikem porastu med našimi prebivalci. Vse to je jasno. Semafor s različnimi barvami je zelo enostaven sistem, ki ga razume na prvi pogled že celo otrok. Če tega ne moremo urediti na ravni Evropske unije, potem je treba omogočiti državam članicam, da ga uporabljajo. Želela bi vas opozoriti tudi na transmaščobne kisline in ko gre za obvezno označevanje le teh, mislim, da bi se morali dogovoriti na evropski ravni za to. Jasno je, da so industrijske oziroma umetne transmaščobne kisline eh, zelo škodljive in eh, zato bi jih bilo treba označevati na živilih, tako da tisti, ki kupujejo eh, živila, bodo to vedeli. Hvala, sedaj pa gospod James Nicholson, minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej pozdravljam to poročilo in se zahvaljujem za en poročevalki veliko časa je že delala na tem in pokazala se je kot izjemno sposobna poročevalka. Sam sem za eh, označevanje izvora, vendar moramo natančno vedeti, kaj pomeni označevanje izvora. Najprej moramo zagotoviti, da potrošniki vedo, odkot prihaja nek proizvod. Potem potrošnik mora jasno tudi vedeti, kako je bilo živilo pripravljeno, narejeno oziroma kako je do njega prišlo. V zvezi s tem se strinjam s poročevalko. Zdi se mi, da se tukaj pojavlja nevarnost, da bomo prezgodaj preveč stvari urejali. Sicer se bomo, če tokrat ne bomo ustrezno stvari določili, vedno znova morali vračati na, po, na različna popravila in tako naprej. Ne želim imeti pretirane zakonodaje v Evropski uniji, velika nevarnost eh, za nas vse se poraja v zvezi s tem. Sam želim eh, na nek način poenostavitev in čas med prvim in zadnjim branjem oziroma obravnavo bi morali uporabiti, da vidimo, kakšne so posledice določb, ki jih predlagamo. Hvala. Hvala, gospod Nicholson. Sedaj pa dajem besedo gospe Diane Dodds. Hvala, predsedujoči nihče med nami verjetno se ne bo strinjal, da potrebujejo naši potrošniki zdravo, varno eh, in sledljivo hrano oziroma eh, živila, ki jih je treba ustrezno označevati. Vendar ne smemo preobremeniti potrošnikov s preveč informacijami. Nerazumljive in eh, pretirane podatke ter informacije. Eh, če jih bomo uporabili, bomo, bodo pripeljale do tistega, kar ne želimo doseči. Tako kot ostali se strinjam z označevanjem države izvora. Mislim, da je potrebno vedeti, odkot prihaja naša, prihajajo živila. Eh, kmetovalci in ribiči, ki so naši voljivci, morajo delati v okviru zelo stroge zakonodaje vendar več kot 60 odstotkov rib, ki jih pojemo v EU, prihaja izven Evropske unije in pridelajo, ulovijo in predelajo jih eh, v skladu z sistemi, ki niso tako strogi kot eh, pri nas. Mislim, da moramo tukaj ustvariti eh, več enakih možnosti za naše nosilce živelske dejavnosti. Ne smemo kaznovati naših industrije z dodatnjo papirologijo. Hvala. Hvala, kolegica Doc. Sedaj pa dajem besedo gospe Françoise Grostet. Minuto imate na voljo, minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Eno stvar želim povdarjati in sicer najprej prehrambni profil. Eh, naj se odpravijo, kajti mislim, da je njihov edini eh, namen. Eh, povedati, ali ima eh, določeno eh, živilo zdravstveno eh, pomembno lasnost. Ampak veliko krat se zgodi, da imajo taka živila veliko eh, maščob, soli ali sladkorja. Torej, zato predlagam, da se zavrne amantma, ki, eh, ki o tem govori. Potem je tu še amantma 205. Eh, ta eh, govori o ritualnem klanju. Na ta način se lahko stigmatizirajo določene verske skupine. Tašno označevanje bi lahko negativno vplivalo na nekatere eh, potrošnike, kajte takšno meso je čisto primi, primirno. Eh, vendar pa bi nekateri lahko mislili, da jih verniki ne morejo, verniki drugih eh, religioznih skupin ne bi mogli. Eh, uživati. Vendar pa eh, bi lahko takšno označevanje o klavnicah zelo vplivalo na potrošnjo. Zato moramo uporabiti zdravo pamet pri označevanju, tako da bo potrošnik informiran. Ampak tudi barvne kode bodo stigmatizirale proizvode in to po moje ni dobra rešitev. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo gospodu Perelju Rodrigezu. Hvala, gospod, eh, predsedujoči. Mislim, da je približno tisoč predlogov sprememb, eh, ki so pred nami, znak za veliko angažiranost eh, med poslankami in poslanci, ko gre za to temo. Vendar morda to ni ravno prava pot. Ne želimo frustrirati potrošnikov, temveč jih informirati. In če govorimo o označevanju maščob, sladkora in tako naprej, o e, nevarnosti naraščanja kolesterola oziroma kolesterina, potem je to že prav. Ampak to ni povezano s stvarmi, kot je naprimer označevanje izvora, ki lahko ne da dodatno e, ozavesti potrošnika, temveč ga celo zmede. Mislim, da na ta način morda lahko ustvarimo več zmede, kakor Eh, jasnosti. Če hočemo doseči harmonizacijo, potem je treba se vprašati, katere informacije in podatki so bistveni, jasni in kako se izogniti nejasnostim in zmedi. Sistem semaforja se mi zdi, da je zanimiv, kajti za vsakogar je jasno, da če eh, bomo uh, uživali nekaj, kar je označeno z rdečo barvo, bomo imeli za zdravstvene probleme. Hvala, kolega. Sedaj pa Chris Davis, eno minuto. Hvala, predsedujoči. Ni enostavno določiti, katere informacije potrebujejo potrošniki. Več je interpretacij, več je praks v različnih eh, državah, stvari so zapletene. Sam bi glasoval za semafor, za označevanje izvora, države izvora in tako naprej. Ampak praktične izkušnje kažejo, da še vedno na ta način ne bomo odpravili vse zmede in nejasnosti. Ko gre za trditve o tem, kaj je zdrava hrana, pravi komisija, da imajo 44 tisoč eh, vlog in prošen do sedaj že od proizvajalcev Eh, komisija pa v zvezi z temi trditvami za eh, zdravo hrano še ni sprejela niti ene same odločitve. Torej popolna zmeda, kaos in morda bo komisar ob koncu kaj povedal o tem, kako se bomo rešili iz tega kaosa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Emmy McClarkin eno minuto. Hvala. Načelo za več in boljših informacij, ko gre za hranilno vrednost, je bistvo tega poročila. Ampak, ko smo razpravljali o tem poročilu, sem slišala celo vrsto zadev o tem, kako velike morajo biti črke na žvečilnem gumiju, kakšni morajo biti različni uh, fonti, ki jih uporabljajo pri oznakah piščančjega mesa in tako naprej. Potem uh, hranilni Profili, ki so še bolj zavajajoči, včasih ustvarjajo več zmede, kakor bi jo želimo. Na ta način uh, negativno vplivamo na odločanje potrošnikov. Semafor se mi zdi, da sicer zagotavlja nekaj informacij potrošnikom, ampak zapletenost eh, oznake sestavin v živilih na ta način ne bomo natančno odpravili. Podatki o alergenih se mi zdi, da so tukaj pomembni, če hočemo, da se bodo potrošniki lahko ozaveščeno odločali. Potrošniki pa ne želijo nekih diktatov o tem, kaj lahko in kaj ne smejo jesti. Hvala, kolegica. Sedaj pa kolega Bohuslav Sonik, minuto in pol. Hvala, gospod predsedojoči. Harmonizacija označevanja je zelo pomembna za skupni trg, tako kot vzajemno priznavanje. Trenutno obstajajo različna tolmačenja tega obstoječega sistema v različnih državah članicah. To ustvarja težave za prost pretok blaga in za svobodno konkurenco. Skrbi me zavezajoče označevanje države izvora za določene kategorije proizvodov. Nekatere države članice, mislim, da so se sedaj začele obnašati protekcionistično in ustvarjajo trgovinske ovire v okviru skupnega enotnega trga. Označevanje države izvora mislim, da bi moralo biti zasnovano na načelu informiranja potrošnikov, katerega cilj je zaščititi interese tako potrošnika kot tudi eh, proizvajalca in to na nek eh, uravnotežen način. Ustrezna prehrana in življenski slog sta bila tudi del naših razprav. Označevanje je eden od pristopov za ozaveščanje in izobraževanje potrošnikov. Poleg tega pa so še druge um, stvari, ki jih lahko naredimo, naprimer kampanje ozaveščanja potrošnikov. Sem proti eh, barvnim kodam, kajti to bi lahko neustrezno vplivalo na prehrano ljudi in na njihov slog življenja. Konec koncev, to, kar moramo narediti, je zagotoviti ljudem, da bodo odgovorni za lastno življenje. Hvala lepa, gospa Karin Kadenbach. Eno minuto. Gospod predsedujoči komisar, naloga politikov in eh, Evropskega parlamenta je zagotoviti eh, vse večjo kakovost življenja za evropejce. Zdravo življenje, zdrava živila so del tega in če se hočem eh, zdravo prehranjevati, moram kot potrošnica dobiti ustrezne informacije. Nujno potrebujemo zavajajo, oprostite, zavezujoče in uh, obvezno označevanje uh, sestavin v živilih, tako da bo človek vedel, kaj kupuje, kaj bo použil. Po drugi strani pa seveda tudi, kar zadeva profile hranilnih vrednosti, le te potrebujemo, kaj ti, le ti profili zagotavljajo, da potrošniki ne bodo dobili zavajajoče informacije, čež da je neka, neko živilo hra zdravo, temveč da vsebuje tudi snovi, ki Eh, spodbujajo zdravo prehrano. Ozaveščanje, izobraževanje se mi zdi, da je tudi potrebno, če hočemo imeti zdravo življenje, zdrav slog življenja in tudi gibanja. Hvala. No. Hvala lepa za eno minuto, da bi besedo gospod Kurski. Dziękuję, panie przewodniczący. Niecodziennie... Hvala lepa, gospod predsednik. Ne razpravljamo vedno o zakonodaji, ki je tako zelo pomembna za naše voljivce. Jasno je, da označevanje vpliva na izbiro potrošnikov. Eno od vprašanj, ki se je pojavilo v zakonodajnem procesu, je vprašanje izvora prehrane. Na oznakah moramo imeti tudi informacijo o državi izvora prehrane E, taka oznaka mora biti tudi na predelani hrani. E, ravno tako se mi zdi dober predlog e, o tem, da moramo označiti tudi poreklo glavnih sestavin, ker pa zadeva alkohol, tu bi pa morali navesti prehramno vrednost na oznaki in pa sestavine potrošnik mora vedeti, ali je vodka narejena iz uh, žitaric, eh, krompirja ali banan. Zakonodaja mora biti v skladu s pričakovanji uh, državljanov EU. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pavlo Bartoloci za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, Evropski parlament je, kot vemo, pozvan, da se dokončno eh, izrazi glede zagotavljanja informacij o živilih potrošnikov. Najprej treba povedati, da je šlo za zelo duhamoren proces, dolgotrajen in dejansko gre tukaj za to, da skupnostno pravo o živilih nekako harmoniziramo in prilagodimo potrošnikov. S tem moramo preprečiti neobveščeno izbiranje živil ali celo škodljivo izbiranje živil. Gospe Somerjeve je treba čestitati za to, ker je skušala uskladiti različne interese in različne informativne sisteme, ki obstajajo v posameznih državah članicah. Nacionalna zakonodaja se trenutno razlikuje glede artiklov, ki so na prodaj. Zato prihaja do razlik od države do države, kar ustvarja tudi izkrivljanje konkurence, včasih tudi na račun potrošnikov. Na podlagi predloga komisije zato skušamo nekako na novo preobleči obstoječo zakonodajo in s tem zaščititi potrošnike evropska živilska industrija naj bi se jasno izrazila tudi glede etiket oziroma označb in eh, navet pohranilni vrednosti. V globaliziranem trgu si Evropska unija ni mogla več dopustiti sedanja situacija. Treba je tudi zaščititi naš trg pred vedno bolj divjo konku globalno konkurenco. Pogosto se govori o neprimernosti živil. Dosti krat vidimo, da najdemo na etiketi podatke, ki ne ustrezajo realnosti in da se dosti krat izdelki tržijo kot zdravi, kar pa v resnici niso. Hvala, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jose Manuel Fernandez, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Označevanje živil je bistvenega pomena, če hočemo jamčiti varno hrano zato podpiram jasne informacije namenjene potrošnikom. Istočasno pa moramo imeti manj administracije, poenostaviti moramo pravila, zagotoviti večjo pravno varnost in povečati konkurenčnost v prehrambnem sektorju, pri tem pa nikoli ne smemo pozabiti na majhna in srednja podjetja. Neposredno trženje se strani kmetov je nekaj, kar ne moremo vključiti v določbe te zakonodaje. Tako bomo lahko zagotovili raznolikost eh, naših živil, istočasno pa bomo zavarovali tudi kulturno dediščino. Potrošnika moramo sicer zavarovati, ne smemo pa eh, izvajati nanj posebnega pritiska. Eh, komisija želi biti včasih paternalistična in skuša prisiliti potrošnika k določenim odločitvam, namesto da bi ga samo ustrezno obvestila. Ljudje morajo svobodno odločati o tem, kaj želijo jesti. In Portugalci bodo prav gotovo še naprej jedli lokalni sir, eh, svojo lokalno hrano, ravno tako bodo jedli tudi lokalne eh, deserte še naprej, lokalne sladice in naprej bodo pili tudi še vino verdes. Poročevalki čestitam za upravljeno delo, strinjam se z njenim stališčem, podpiram poročilo in branim naslednjo idejo. Potrošnik more vedeti, kaj se dogaja in on mora biti tisti, ki končni odloča. Hvala. Hvala lepa, gospod Fernandez. Besedo ima gospa Megenes, minuto in pol. Hvala, gospod predsednik. Sedaj govorimo o informacijah o prehrani za potrošnike. O tej hiši govorimo o mnogih informacijah, ampak kaj hoče povedati, niso informacije tiste, ki so pomembne, ampak to, kar s informacijami naredimo. E, dve pomembni stvari so država izvora, za govedino to že imamo, mogoče se Evropska unija ne bi bila odločila za to, ampak zaradi krize se je. To se je zelo obneslo in zato podpiram. Eh, idejo, da bi imeli posebne uredbe za uh, mesne proizvodnje. Tu bi morali imeti navedeno državo izvora. Potem pa naj se dotaknem še na vprašanje, ki bi mu dala oranžno luč. Uh, prebrala sem in zahvaljujem se tistim, ki so mi dali informacije o eh, sistemu semaforja in poskušala sem te informacije natančno analizirati. Nekaj stvari bi rada povedala. Cigarete. Tu imamo opozorila o zdravju. Jaz ne kadim in mislim, da so ta opozorila krasna in ne bom kadila. Ampak tisti, ki pa že kadijo, pa kljub vsem opozorilom kadijo še naprej. Naj podarim. Eh, osna ne bodo stvari spremenile, ne bodo eh, zmanjšale debelosti. Moramo narediti kaj drugega. Eh, kaj ti mogoče bi morali prepovedati celo vožnjo z avtomobilom, da bi pospeševali več gibanje. Skratka, potrebujemo bolj poglobljeno razpravo o tem in moramo najti takšno rešitev, ki bo v najboljšem interesu naših potrošnikov in ki bo v skladu z naslovom tega poročila. Hvala. To... Dorfman. Hvala lepa, gospod Herbert Dorfman, minuto in pol. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, zahvaljujem se gospe poročevalki. Učinkovito zagotavljanje informacij o živilih je zelo pomembno. Potrošnik mora vedeti, zakaj gre in tudi v kratkem času, ki ga ima na voljo v trgovini, mora imeti možnost, da te informacije prebere in prebere dojame. Informacije morajo biti take, da jih razumejo ne samo živilski inženirji. Naša ciljna skupina so naši potrošniki, ki se morda ne spoznajo zelo na to področje. Zelo pomembno je področje tudi tistih izdelkov, ki jih neposredno proizvajajo in tržijo kmetovalci. Dosti krat tukaj ni standardizacija. Pomislimo recimo na marmelade, sokove. Potem pa recimo tu ne moremo pričakovati točne navedbe glede sladkorja in podobnega. V preteklosti smo si zelo prizadevali, da bi bila pot od kmeta do potrošnika čim krajša. In danes je to zelo pomembno. Prav tako smo tudi na ravni Evropske unije veliko sredstev namenili spodbujanju takega načina trženja. Prav tako je pomembno, da se tukaj vzpostavlja neposreden odnos med kmetom, torej prodajalcem in potrošnikom. Zato kolegice in kolegi, vas lepo prosim, da podprete vse tiste predloge sprememb, ki si prizadevajo za to, da bi podprli tak način trženja izdelkov. Hvala. Hvala lepa, gospod Zeber, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Nesporno je, da imamo v Evropski uniji zdravstvene probleme. Nesporno je tudi to, da morajo biti v ospredju interesi potrošnikov in tudi to, da gre pri živilih ne zgolj za neko blago, pač pa za izdelke, ki jih vnašamo v naše telo. Ravno zato moramo biti še zlasti skrbni, ko govorimo o živilih in o zagotavljanju informacij. Obenem pa se mi zdi, da bi bilo iluzorno, če bi pričakovali, da bomo lahko kar z označevanjem vse rešili. Poglejmo si ZDA, tam je veliko obilnih ljudi, čeprav vemo, da so označbe na živilih precej ustrezne. Kako se lotiti tega problema v Evropi? Sistem semaforja, po mojem mnenju, ni dober, ker ustvarja več zmede, kot zagotavlja informacij. Prav tako tudi sistem GDR, po mojem, po mojem mnenju, ni primeren za to, da bi se lahko potrošnik ustrezno odločil. Kar zadeva označevanje izvora, ravno pri živilih je to zelo pomembno. Večina potrošnikov hoče vedeti, odkot prihaja določeno živilo oziroma kje je bilo proizvedeno. In četrtič, zdi se mi, da morajo biti vse navedbe znanstveno podprte, zato da bo resnično se lahko potrošnik ustrezno odločal. Še zadnje vprašanje oziroma prošnje za gospoda komisarja. Gospod komisar, še vedno čakamo na proračun za EFSO. To je še vedno edina agencija, ki nima zagotovljenih uslednjih sredstev. Lepo prosim, da poskrbite za to. Hvala. Hvala lepa, gospod Zeber. Sedaj pa začenjam postopek Catch the Eye. Obveščam vas, da smo dobili veliko prošen za besedo, kar pomeni, da ne moremo sprejeti nikogar več, kajti že 10, 15 prošen za besedo imamo. Videli bomo, kako bomo lahko vse to stisnili v čas, ki je predviden. Besedo dajem najprej gospe Weisgerberjevi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozitivna novica današnje razprave je, da bomo z novo zakonodajo dobili enotne zaveze glede živilske oziroma hranilne vrednosti na 100 gramov oziroma 100 mililitrov. Na ta način bo potrošnik obveščen in se bo lahko ustrezno odločil. V mislih imam vedno nekoga, ki potrošnika, ki kupuje izdelke v trgovini. Recimo, vaniljevi jogurti, v katerem ni vanilje, vse to so primeri. Ampak take imitacije je treba ustrezno označiti. Veseli me, da bomo jutri lahko poslali jasen signal svetu in da se vsi strinjamo, da potrebujemo boljše označevanje. Gre mi predvsem za informacije, ne za zagovarjanje kogarkoli. Zato moram reči, kar zadeva semafor, da imamo samo neuravnoteženo prehrano, ne pa dobrih in slabih um, izdelkov. Zauzemam se za sistem GDA in upam, da bomo jutri glasovali v tej smeri. A, se, kolegi, se voj... Spoštovani kolegi. Če želite sodelovati v razpravi, potem se mora vsak držati ene minute, sicer nam ne bo uspelo. Kar zadeva semaforje bom jaz pokazal rdečo luč, takoj, ko se bo iztekla vaša minuta. Sedaj pa gospod Tabajdi. Kedves kolega, o fogyasztóknak tudni kell. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, potrošniki morajo vedeti, kaj uživajo. In zato nedvomno podpiramo hibridni, tako imenovani hibridni model, ki pa temelji na modelu semaforja. Tudi potrošniki na mačarskem podpirajo to, menijo namreč, da je model semaforja enostavno razumljiv in na ta način se lahko tudi izognemo zavajajočim informacijam. Menimo, da je to dobra izbira za potrošnike. Kar pa zadeva tradicionalne obrtniške izdelke, se nam zdi, da je da bi zavezojoče informacije morale veljati samo za določene kategorije. Prav tako podpiramo tudi zamisel, da bi, kjer se le da, navajali poreklo oziroma izvor živila. Menimo, da je to zelo pomembno in to tudi že obstaja, kar zadeva nekatere morske sadeže. Il suo minuto, no, lo... Gospod Levija, eno minuto imate. Gospod predsedujoči, če je prioriteta tega parlamenta, da zagotovimo potrošnikom varne izdelke z ustrezno sledljivostjo, potem je treba zagotoviti tudi ustrezne informacije s pomočjo ustreznih sistemov označevanja. Zato je potrebno podpreti jasne etikete, ker to lahko vpliva na odločitve potrošnikov, ki se bodo odločali za zdrave izdelke z ustreznim izvorom. Zato prosim kolege, naj pozorno preberejo predlog spremembe 351 o podpori 40 poslancev. Namreč potrošniki naj imajo informacije o sestavinah, o surovinah, ne samo za nekatere kmetijske izdelke, ki jih jemo v naših menzah. Gre tudi za tako imenovane monosestavine, tam, kjer imamo poleg kmetijskih izdelkov še druge snovi. Hvala lepa, gospod Levija. Sedaj pa ima besedo gospa Ris. Da, je na seznamu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 EFD, Rosa, gospod Rosi in Paska. Za samostojne poslance pa gospa Obermajer. To je seznam. Te prošnje za prispevke sem dobil. Se strinjate, v redu? Hvala lepa, gospod predsednik. Dve stvari v zvezi s to uredbo. Bistvenega pomena je, da jutri s glasovanjem potrdimo obvezno označevanje porekla zdravil. To že obstaja. Eh, za ribe, eh, sadje in zelenjave, eh, tudi za govedino. Prav tako moramo narediti vse, da bo ta evropska uredba zavarovala investicije majhnih in srednjih podjetij, ki so inovativna, ki odpirajo nova delovna mesta. Tako se bomo znebili vseh neučinkovitih ukrebov, ki tudi zahtevajo čas in denar od podjetnikov. Naj na hitro zaključim z vprašanjem za gospoda Dalija. In sicer me zanima, kaj, pomeni, eh, kaj meni komisija o predlogu spremembe 205. Gre za dodatno oznako eh, za tiste živali, ki eh, bi bile zaklane po verskem obrednih pravilih. In mene zanima, kaj meni o tem komisija. Ta madma se mi zdi pomemben. This, uh, Hvala lepa. Gospa Roza. Prego. Izvolite. Den evropejske forbruger er mig. Hvala lepa. To sem jaz. No, in tudi jaz bi rada vedela, kaj si dajem v usta. V moji državi lahko. Preberem na etiketi, odkot pridejo živila in zato potrebujemo transparentne informacije. Ne smemo imeti recimo samo navedenih elementov v kemičnih simbolih. E, prav tako e, potrebujemo informacije za 100 gramov oziroma 100 ml, saj statistični podatki kažejo, da to iščejo tudi potrošniki. Potrošnika ne smemo zavajati in ga ne smemo tudi begati s prevelikim številom informacij informacij. E, sicer ne bomo spremenili njihovega vedenja. Ravno tako bi lahko z napačno odločitvijo e, škodili odpiranju delovnih mest v Evropi. Hvala lepa, gospa Koraca Bild. Er to, kar si jaz želim, je okrepiti moč potrošnikov na podlagi jasne in razumljive informacije. S tem pa seveda ne smemo preveč obremeniti malih proizvajalcev s dodatnimi birokratskimi premeni. Sistem barvnih kod bo prestrašil potrošnika. Moramo upoštevati namreč tudi različne tradicije, različne načine življenja. Ravno tako menim, da bomo morali najti praktične rešitve za meso, recimo in več možnosti je. Lahko se odločimo za strogo politiko, lahko pa se odločimo za to, da bomo spodbujali prosto izbiro potrošnikov na podlagi pravih informacij. In to sledno opcijo podpiram. Moramo upoštevati znanstvene izsledke, istočasno moramo biti fleksibilni. Trg mora prevzeti svojo odgovornost in skupaj se moramo boriti za to, da bomo vsi spoznali in prejeli dejstvo, da je eh, prehrana pomembna za zdravje. Hvala. Hvala, gospa Koraca Bild. Besedo ima gospod Arsenis. Και εγώ υποστηρίζω τη χρωματική σήμανση. Χαλά λίπα. Ιας ποτπήραμ οπβέζνο οζνατσεβάνιε εις βόρα. Ampak naj vas spomnim še na, ne, na nekaj. Ehm, Prav gost se uničuje vsako uro. Vsako uro zato, da bi se proizvajalo olje, ki se uporablja v hrani, ki jo potrebujemo v naši prehrani. Uh, Eh, ampak tega državljani ne vedo. Prosim, da eh, podprete predlog spremembe 263, tako da bomo lahko eh, tudi vedeli, da ali naše živilo vsebuje palmovo olje. In tako, da ne bomo potem mi prispevali in naši sodržavljani prispevali k uničevanju pragozdov. To pa seveda negativno vpliva na podnebne spremembe. In Če se bomo tako odločili, bodo tudi eh, potrošniki lahko odločali o tem, ali bodo prevzeli svojo odgovornost do okolja. Hvala lepa. Gospod Obermajer. Vsako leto postane še 85 tisoč eh, otrok debelih. K temu sodijo tudi ustrezne bolezni, zato je treba vedeti, kaj uživamo. Pomembno je, kaj jemo, zato morajo potrošniki dobiti ustrezne označbe na živilih. Tukaj gre za sestevine, zlasti sestevine. Pozdravljam idejo, da bi si lahko potrošniki čim prej ustvarili idejo o vsebnosti soli, sladkorja, maščobe in tako dalje. Vendar pa ne smemo pozabiti tudi na izvor sestavin oziroma surovin. Zelo pomembno je, da nekdo ve, odkot recimo izvirajo sestavine določenega izdelka. In zdi se mi, da je to tudi zelo pomembno ravno pri tem tako občutljivem segmentu. Obstajati morajo tudi posledice. Če nekdo zavaja potrošnike, potem je treba ustrezno tudi kaznovati tiste, ki to počnejo. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Krista Klas. Danes govorimo o informacijah. In informacije se danes posredujejo po celem svetu. Danes ne trpimo zaradi nekakršnega pomankanja informacij, bolj nas skrbi preglednost. Slišali smo, da tukaj ne gre za učbenik za zdravo življenje. Tako v šolah, družinah in v družbi je treba mm, skrbeti za ustrezen slog. Ampak tudi informacije so pomembne, da lahko izvajamo ustrezen mm, življenski slog. Semafori, ki lahko kažejo rdečo ali zeleno luč, profili, to ne pomaga dosti potrošnikom. Kar zadeva poreklo, to ne sodi v današnji čas. Mlekarna današnjega časa zbira mleko iz Belgije, Luksemburga ali še kakšne druge države. Kaj ne se potem napiše kot izvor? Seveda pa je pomembno, da kar je na etiketi mora držati. Sir mora biti narejen iz mleka. Če gre za neke zlepljene izdelke, potem je to nekaj, kar je treba jasno označiti. Zato lepo prosim, da podprete predloge poročevalke. Hvala lepa. Gospod ali gospa Sarbo, gospa Sarbo, ste v dvorani? Na številki 638 bi morali sedeti, ne? Ok, njema vanti. Dobro, gremo naprej. Besedo ima gospa Edita Strela. Gospod predsednik, dobro označevanje živil je bistvenega pomena. Vedeti moramo, odkot proizvod prihaja, odkot proizvod prihaja, ravno tako pa moramo vedeti, koliko maščobe, sladkorja in soli vsebuje. Informacije zato morajo biti jasne, morajo biti dostopne in razumljive, če želimo, da bo tako označevanje učinkovito. Zato moramo vključiti samo bistvene informacije. To pa ne pomeni, da ne bi mogli predvideti derogacij za določene običajne proizvode ki so v nekaterih primerjih eh, povezani z lokalno kulturo, z dediščino. Vino, recimo, vino bi moralo biti izuzeto iz teh obveznosti in to iz dveh razlogov. In to eh, posebna narava tega proizvoda, to že pokriva eh, uredba. Vino pa vsebuje alkohol, ne sladkorja. In eh, alkohol je že označen na nalepki. In ravno tako smo slišali tudi, kakšno priporočilo je dala Svetovna zdravstvena organizacija. E, in zato bi kakšne spremembe samo škodije. Hvala lepa. Besedo ima kolega Rosi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Mislim, da se ne smemo bati zapisati porekla Zelo pomembno je to. Potrošnik, ki mu moramo zagotoviti svobodo izbire, ima tudi pravico, da se odloči, kaj bo kupil, kaj je v tem izdelku in odkot prihaja. Potrebujemo inštrumente, ki bodo omogočili, da se potrošniki racionalno odločajo. Zato se mi zdi, da je ozaveščenost prvi korak k zdravi prehrani in varovanju zdravja. Mnoga podjetja bi raje zapisala več informacij, vendar pa tega ne sme dopustiti zakonodajalec, ki mora ščititi interes potrošnika. Ne smemo dopustiti diskriminacije, da se bo na etiketah pisalo, to je dobro in to je slabo. Ne, potrebne so informacije, tako da se bodo potrošniki sami lahko odločili. Lega Nord se je vedno zauzemala za kakovostne informacije izdelke, po možnosti take, ki imajo za seboj ničelno kilometrino. Le to je lahko zdrava prehrana. Poveloči. Gospod Rosi, prosim vas, da prihodnič niste tako hitri, kaj ti sicer bodo naši izvrstni tolmači imeli težave z vami. Hvala lepa. Besedo ima sedaj gospod Nikolesko. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta Eh, razprava se danes gleda osredotoča najbolj na barvne kode. Ta eh, zamisel je zanimiva, ni pa učinkovita. Po moje je to lahko celo nevarno. Vseeno pa s tem nočem povedati, da uh, sem proti informacijam. Mislim, da ne smemo demonizirati živil. Nimamo do, uh, dobrih in slabih živil, ampak je problem v bistvu previsok vnos živil. In eh, zato moramo paziti, da ne bomo eh, neresničnih, ne neuresničljivih zahtev eh, izrekali naši industriji. Potem tudi mene zanima, kakšno je mnenje komisiji o eh, ritualnem klanju. E, ravno tako je pa tu pomembno vprašanje obrtniško izdelanih živil. Hvala lepa. Živali Davija je pogovoril o tem. Ďakujem za slovo, vážený. Gospod Páska. Chcel by som úvodom oceniť prácu pani spravodaj. Hvala lepa. Renate Zomar je po moje opravila odlično delo in je izboljšala predlog komisije za direktivo. Prepričan sem, da takrat, ko Eh, pripravljamo nalepke o prehrambni vrednosti, moramo paziti na to, da bodo te nalepke eh, berljive. Ne smemo uporabljati znakov in simbolov. Podatki morajo biti berljivi na prvi strani proizvodna. Dodatne informacije pa lahko dodamo na zadnji strani proizvoda ali ob strani. Informacije morajo biti objektivne, resnične. Distributer mora ravno tako biti odgovoren za to, kar je na nalepki kar zadeva predlog komisije za minimalno velikost črk. Ta predlog se mi v tem delu eh, zdi pomankljiv. Informacije morajo biti vidne na prvi pogled in eh, predvsej informacij tudi ne bo zaradi tega vključenih. Potrošniki se odločajo tudi na podlagi cene. Menim, da je včasih težko ugotoviti, za katero državo izvora gre. Hvala lepa, gospod Panjo. Gospod predsednik, gospod komisar, to je izjemno pomembna tema, saj gre za varstvo potrošnikov. Ena nedavna anketa potrduje, da je situacija na področju varne hrane zelo poslabšala v zadnjih desetih letih. Eden od treh potrošnikov je še vedno sumničal, do kakovosti proizvodov. Zato bi bilo treba poenostaviti nalepke, to je sedaj obveza, če želimo bolje zaščititi potrošnike. Dovolite mi, da se dotaknem dveh točk. Najprej barvne kode. Podpiramo ta sistem, če bo ta sistem spremljala tudi omemba prehramne vrednosti izražena v odstotkih. Sem pa proti eh, obveznih Eh, izjavah o hramni vrednosti za vino in eh, žgane pijače. V treh naslednjih eh, letih, namesto v petih letih, kar predlaga komisija, bi želeli, da se te spremembe uvedejo. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Besedo ima gospod Mikolašik. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predseda. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, najprej se želim Renati Zomer zahvaliti za težko delo, ki ga je opravila. Ta uredba je pomemben zakonodajni akt eh, za zdravje evropejcev. Vendar je tu veliko bolezni, ki so rezultat neustrezne prehrane in zato potrebujemo sistematični pristop. Potrošniki morajo imeti na razpolago jasne informacije. Ampak, potrošniki se morajo sami odločiti za to, kaj bojo kupili. Naša naloga je, da povemo potrošnikom, kaj je do, ne pa kaj bi morali jesti. Zato se mi zdi sistem semaforja odvečen in neprimeren. 80 odstotkov proizvajalcev in pridelovalcev hrane so majhna in srednja podjetja in zato ne bi smeli teh podjetij preobremeniti z administracijo. Hvala lepa, beseda dobi sedaj komisar, gospod John Dali, za odgovor odgovor. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani, dovolite mi, da se vam zahvalim za to živahno in zanimivo razpravo, v kateri smo slišali tako odločna stališča do več delov tega predloga. Vsa ta stališča, vsa ta mnenja bo komisija natančno preučila. Tu so določena vprašanja, ki so bistvenega pomena za potrošnike, po našem mnenju. Naprimer, razpoložljivost informacij o alergenih v vseh proizvodih, potem eh, nalepke na sprednji strani, E, potem je tu še dodatno označevanje, to podpirajo države članice, potem vključevanje merljivih e, kriterijev za e, merljivost in pa tudi glavne informacije v zvezi z zdravjem potrošnikom. Podpiram prehramne profile in povdarjam, da ne bomo s tem eh, ustavili proizvodne nobenega živile in da bo delo eh, o tem vprašanju potekalo na odprt način. Komisija ne more sprejeti, da bi se ta določba črtala iz uredbe o navedbah. Naj se odzovem na nekatera vprašanja, ki so bila danes omenjena, gospod predsednik. Najprej financiranje EFSE. Lahko rečem, da v tem trenutku delamo na nezakonodajnem poročilu. To poročilo bi moralo biti pripravljeno ob koncu poletja. V tem poročilu bo tudi napisano, v katero smer bomo šli v prihodnje. Inovacije oziroma inovativnost, prepričan sem, da naš predlog ne deluje proti inovacijam. Jaz in komisija vsi podpiramo informacije ampak smo za odgovorno inovativnost. Želimo tako inovativnost, ki bo koristila potrošniku, želimo take inovacije, eh, ki bodo tudi izboljšale zdravje potrošnikom. Sedaj pa, kar zadeva vprašanje direktive o navedbah, to je bilo omenjeno v prispevku gospoda Davisa. Po členu 13 Približno 44 tisoč izjav smo dobili od držav članic. Ko smo države članice prosili naj spremenijo te zahteve, eh, se je število zmanjšalo na 40 tisoč. Na 4 tisoč, pardon. In, uh, To je pokazalo, da se te navedbe delajo kar na en tak bolj sproščen način in zato se mi zdi, da je tako zelo pomembno, da se te navedbe oblikujejo kot marketinško orodje za prodajo eh, živila. In Zaradi velikega obsega teh navedb je proces postal seveda eh, počasnejši, ampak sedaj je EFSA že končala prvo skupino in komisija to sedaj pregleduje, zato da bomo lahko pozneje eh, objavili. Druga skupina pa je že v rokah eh, EFSA. Po drugi strani pa kar zadeva 14. člen tukaj je že bilo podanih v presojo 50 zahtevkov, rezultati so tudi že bili razglašeni, torej eh, komisija je že povedala, ali so bili zahtevki sprejeti ali ne. Prišlo, prihajalo je v preteklosti do zamude pri tem delu, vendar se rizaj potekajo. Če pa mi dovolite, bi podal še en komentar v zvezi s presojo vplivov. Komisija je podpirala predlog eh, širokega posvetovanja s deležniki, kjer bi preverili stroške in učinke različnih političnih možnosti. Vpliv različnih predlogov sprememb, ki so jih danes uložili in tudi v preteklosti eh, poslanci, eh, kjer gre za dodatno označevanje, pa niso bili podvrženi Eh, presoje vplivov. Sam pa sem prepričan, da mora biti pravna presoja vplivov podlaga za odločanje v vsakem trenutku. Ravno tako bi se še enkrat rad zahvalil gospe Somer in vsem poslancem in poslankam za njihove prispevke. Eh, kot običajno smo parlamentu podali tudi na voljo naša stališča v zvezi z vsemi predlogi sprememb. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala vsem kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Sedaj pa prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za ustno vprašanje v zvezi s kakovostjo statističnih podatkov Unije in kropljenimi revizijskimi pristojnostmi komisije. Gospod eh, Karas ima besedo.